za to ogrevanje. Upam, da ste vsi ogreti. Hvala lepa na dialogu z državljani. Resnično, sedaj imate priložnost, da se neposredno pogovorite s komisarjem Navračičom. Hvala lepa, gospod Navračič, da ste z nami, da ste si vzeli čas, da gostite ta dialog na temo demokracije, demokracija in jaz ste pristojni za mladino kulturo, izobraževanje in šport. Imamo Evropski teden mladine, to je vaš teden in seveda se želimo pogovoriti z vami. Hvala še enkrat. V naslednjih 90 minutah boste lahko vodili in imeli dialog s komisarjem, ki se veseli vaših predlogov. Kaj pričakujete od EU, kako bi naj odigrala vlogo v vaših življenjah ali vaš ali prihajajoče volitve pomenijo kaj za vas, morda želite podati kakšen predlog, podati upanja, svoje strahove za prihodnost, ker ste mladi, ker prihajate iz toliko držav, se resnično veselimo, da bomo v živo iz pokrožne dvorane slišali vaše predloge. Vsi ste akterji edinstvenega modela demokracije v Evropi in zato želimo slišati vaše mnenje. Naj izpostavim, da lahko spregovorijo vsi, ne samo tisti, ki so že sodelovali, ki so aktivni na tak ali drugačen način. Tisti, ki ste že govorili, lahko dobite besedo še enkrat. Želimo slišati vaše mnenje. Lahko govorite v angleščini ali pa tudi v 23 drugih jezikih EU. To je tudi lepota Evrope, da imamo toliko čudovitih jezikov. In naj izkoristim to priložnost, da se zahvalim vojski tolmačev, ki upravljajo danes trdo delo. Da, mislim, da si zasluži aplaus. My... Še nekaj besed o moji vlogi kot moderatorju. Moramo zagotoviti, da ta dialog teče gladko. Ko boste želeli spregovoriti, samo dvignite roko in dal vam bom besedo. Sedaj razumete sistem, potem morate pritisniti na rdeči gumb in morate govoriti v mikrofon. Povejte vaše ime, odkot ste in če lahko vaše prispevke omejite, da ste relativno kratki, da bo kar se da veliko izmed vas dobilo priložnost spregovoriti. In na koncu naj se zahvalim tisti, ki nas spremljate po spletu youthweek.eu ali po Twitterju. Uporabljamo dva hashtaga, glavni, mislim, da ga lahko vidite tukaj. Hashtag Youth Week, prosim, uporabite to, potem bomo imeli še drugi hashtag. To pa bo EU Dialogue, torej zelo, zelo pozdravljamo vaše priloge, pripombe, telefon imam tukaj v svojem žepu, preveril bom vaš odziv. Slišamo torej, skušamo torej slišati vaše predloge. Sedaj bi vas rad, bi vam rad predstavil Anžela Rusa iz Neapla v Italiji, predstavil svojo pobudo, ko je potoval po Evropi in spoznal mlade, kot je sam. Odkrivali so nove pokrajine, identiteto EU. Poglejmo si ta video. But firstly, it was a unique opportunity. The opportunity to explore other cities, to meet other people on the road,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 let's start all together. No, pa začnimo. In eh, več bomo še slišali o tej zanimivi pobudi, odkrivajte Evropo. Najprej pa bom besedo predal komisarju Navračiču, da uradno začne s tem našim dialogom. Izvolite besedo. Uh, Pozdravljeni in najlepša hvala za organizacijo tega dogodka. Evropski teden mladih je vedno bil pomemben dogodek na evropski ravni za mlade, pa ne samo za mlade, ampak tudi za vse odločevalce, za vse politike in druge akterje, ki se ukvarjajo s temo prihodnosti. Tokrat pa mislim, da je teden mladih res poseben. Smo samo štiri tedne oddaljeni od volitev v Evropski parlament in to je zelo pomembna točka v času, ko lahko vi tudi izrazite eh, svoje mnenje, ko lahko glasujete za prihodne voditelje in pomagate oblikovati evropsko prihodnost. Pred petimi leti, ko sem nastopil v to funkcijo, je Evropo pretresala gospodarska kriza. Stopna brezposelnosti med mladimi je v nekaterih državah bila prek 50 odstotkov. Zdaj se počasi pobiramo po tej krizi. Eh, Nekateri napovedujejo tudi nove turbulence jeseni, ampak zaenkrat je tista najintenzivnejša faza gospodarske krize za nami. Moramo pa razpravljati o perspektivah evropskega gospodarstva za prihodnost, kaj lahko mi naredimo za vas, zato da se boste počutili varne v Evropi, eh, na trgu dela, v družbi in tako naprej. Potem demokracija priča smo številnim razpravam in tudi konfliktom glede prihodnih možnosti Evropske unije, glede stanja demokracije na evropski ravni in pa tudi v posameznih državah članicah. O vsem tem je treba razpravljati, zato da bomo poslali pravi signal eh, politikom in pa prihodnim politikom glede tega, eh, kakšne možnosti želite če nam boste povedali svoje mnenje, če nam boste dali povratne informacije, bom jaz to posredoval naprej. Eh, poslal bom to v postopek odločanja na evropski ravni in skupaj bomo lahko dosegli nekaj pomembnega za prihodnost Evrope. Dobrodošli tukaj, eh, vesel sem tega srečanja z vami in vem, da bo to zelo plodna razprava. Hvala. Thank you very much indeed. Najlepša hvala, gospod komisar. Pa kar začnimo z dialogom. Kdo želi prebiti led? Veliko rok že vidim. Eh, vi ste bili prvi, tako da kar izvolite. Eh, pozdravljeni, rad bi govoril malteško. Moram se upravičiti, mislim, da malteščine danes nimamo. Žal mi je. Ali imamo malteščino? Imamo, imamo, eh, napačne informacije sem dobil, tako da kar izvolite. Moje vprašanje je naslednje. Je zelo preprosto. Rekli ste, gospod komisar, da si želite boljših možnosti za zaposlovanje med mladimi. Eh, zakaj potem eh, ni nobenih mladih v politiki, zakaj jih ni eh, pri odločanju in zakaj tudi znotraj tega Evropskega parlamenta obstajajo stažisti, ki komaj plačajo najemnino, ki delajo za praktično nič denarja. Kako Evropska unija s tem daje zgled? Kako boste eh, dali zgled, eh, če pa mladi ne morejo sodelovati v procesu odločanja. Ste slišali prvo vprašanje? Glede sodelovanja mladih v procesu sprejemanja odločitev. To je predvsej eh, kompleksno vprašanje za prvo vprašanje. Eh, lahko vam dam pregled tega, kako mladi sodelujejo v procesu odločanja. Voljivci se odločajo o tem, kdo bo sodeloval v profesionalni politiki. E, vi ste lahko poslanec, evropski poslanec z Malte, tukaj v Evropskem parlamentu in v parlamentu v Strasburu, ampak to je odvisno od vaših voljivcev. Kaj pa mi kot Evropska komisija lahko naredimo? Lahko odpremo kanale za dialog z mladimi. Imamo že strukturirani dialog. Um, to je pravzaprav že institucija in to predstavlja reden dialog z vsemi zainteresiranimi akteri, tudi glede politik za mlade na evropski ravni. Tokrat pa želimo doseči tudi tiste mlade, ki niso člani eh, mladinskih organizacij, eh, ki jih te organizacije niti ne zastopajo. Zato, ker so ti mladi preprosto neki izginili, ker so izolirani, marginalizirani. Moramo jih najti in pri tem potrebujemo tudi vašo pomoč. Moramo jih eh, vključiti v družbo, zato da bodo lahko izkoristili svoje pravice, da bodo lahko šli glasovati konec maja. Tako bodo potem eh, izbrali svoje izvoljene predstavnike, tudi sami lahko postanejo taki predstavniki in tako bomo eh, slišali več glasov in bodo ti mladi vključeni v procese odločanja. Po drugi strani imamo pa tudi um, postopke prijave za um, stažiste, tudi v komisiji. Um, to je program za stažiste Modra knjiga. Um, ta program oziroma tak staž traja šest mesecev in je tudi dobro plačan. Na ta način lahko pridete v stik z evropskimi institucijami in po tem vašem stažu oziroma praksi uh, lahko poiščete tudi delo v evropskih institucijah. Na ta način mi pomagamo vam, mladim, ki vas zanima sodelovanje v um, evropskem političnem procesu. Na ta način se lahko vključite. Najlepša hvala. Eno vprašanje je tukaj iz prve vrste. Hvala, sem Natalija iz Latvije, ampak bom nadaljevala kar v angliščini. Mislim, da je bilo vprašanje o tem, zakaj ni več mladih v politiki, ne zakaj ne sodelujejo v dialogu. Rekli ste, da je vse odvisno od voljivcev, ampak mislim, da bi tudi stranke morale biti bolj vključujoče do mladih, da bi jih vključile in da bi jim dale možnost sodelovanja v političnem procesu. I've been always working with young people. Hvala, sam sem vedno delal z mladimi. Bil sem tudi minister od leta 2010 do 2014 in dve tretjini osebja na mojem ministrstvu eh, je bilo mlajšega od 35 let. To je torej odvisno od politikov, Ali bodo znali izkoristiti vse možnosti, da pridobijo tudi podporo mladih, eh, da jih znajo vključiti? Za me tukaj ne gre za politično vprašanje, ampak gre za eh, preprosto občutljivost na skrbi in zanimanja mladih. Tukaj ni splošne rešitve, ki bi delovala povsod, lahko bi sicer uvedli kvote, ampak to ni rešitev, to bi bil samo nek administrativni ukrep. Mislim, da moramo mlade prepričati. In pa politike, predvsem moramo eh, prepričati, da so mladi eh, koristni za prihodnost, eh, da predstavljajo neko dodano vrednost. Tudi v Evropskem parlamentu so med osebjem v glavnem mladi, recimo politični strokovnjaki, asistenti in tako naprej. Ehm, stvar se razvija, mogoče je napredek počasen, ampak vseeno do njega prihaja. Moramo pa seveda tudi prepričati starejše politike, mogoče bolj izkušene politike, da eh, vključujejo tudi mlade. Izvolite, gospod tukaj v tretji vrsti. Gonna... Sem Ricardo iz Italije, govoril bom angliško. Uh, eh, všeč mi je priložnost, da vsak govori v svojem jeziku, ampak uh, Zdi se mi pa tudi, da nas angliščina lahko poveže, ker je geslo Evropske unije eh, različni v enotnosti. Pri tem dogodku me ena stvar moti. To, da se vse čas eh, ponavlja beseda mladi. Eh, res je, da gre tukaj za tedne mladih, ampak sam sem. Uh, preprosto mlad človek, eh, Evropa pa obsega toliko drugih državljanov. In rad bi videl, da bi civilna družba skupaj s politiko eh, bolj delovala na principu meritokracije in ne toliko mladosti ali starosti. Torej, kakšni so tisti kanali, po katerih lahko dokažemo svoje sposobnosti. Jaz mislim, da je to ključnega pomena, ne pa starost. Vaše vprašanje eh, me vodi v večno dilemo politik eh, za mlade. Če gre tukaj za ločeno politiko ali pa za horizontalno politiko, ta dilema obstaja torej, da bi uh, vidiki mladih morali biti zastopani v vseh politikah. Mislim, da sta oba principa pomembna. Sam vidike mladih vključujem uh, v vse elemente politike. To je res ena starostna skupina, tako kot ste vi rekli. Po drugi strani pa imate tudi določene specifične potrebe. In mogoče se to bolje predstavi tako, da poudarimo tudi posebne značilnosti te starostne skupine. Naprimer, prvo delovno mesto, um, družina, prvo stanovanje. Nekaj takih specifičnih lastnosti je za to skupino, kjer se lahko bolj osredotočimo na vaše potrebe. In zato imate prav, vi ste evropski državljani in ne samo mladi. Imamo pa tudi druge dogodke, kjer se naprimer osredotočamo na državljanstvo in državljane, vključno z mladimi. Eh, vključimo potem tudi eh, mladostne vidike državljanstva. Ampak ta teden je pa posebej namenjen temu, da se osredotočimo na vaše specifične potrebe, na probleme, da slišimo eh, mnenje mladih, zato ker ste vi prihodnost. Čez 10, 20, 30 let boste vi zavzeli eh, položaj odločanja, vi boste novi voditelji Evrope, bodi si v gospodarstvu, eh, v poslih, kulturi, politiki in tako naprej. In morali se boste znati pogovarjati, morali boste znati obveščati nas o tem, kakšna so vaša mnenja za prihodnost, zato da boste vi potem um, pripravljali prihodnost naprej. Hvala. Hvala, gospod komisar. Zdaj pa mogoče nekdo iz zadnjih vrst, bolj iz ozadja dvorane. Gospa, vi? Ja, um, ich bin Lisa aus Österreich um, und uh, ich bin heute auch hier. Sem Lisa iz Avstrije. In moj kolega tukaj eh, eh, pozna pomembno eh, organizacijo lobistov za mlade. Mladi se pogosto ne zavedajo svoje pravice, da gredo glasovati, ampak veliko pa je tudi takih mladih, ki še ne morejo voliti, pa jih politika zanima. Eh, kaj pa naredimo v zvezi s takimi mladimi, ki še niso dovolj stari, da bi šli na volitve? One, maybe, Nismo imeli prevoda tukaj, nisem slišal prevoda, tako da prosim, če mi kdo pomaga. You've asked about the voting age, huh? ste spraševali o starosti. Ne, ne samo o starosti, eh, gre tudi za begunce, naprimer, eh, ker jim zakonodaja ne dopušča glasovanja. Eh, nekateri med njimi se zanimajo za politiko, veliko je mladih, ki preprosto te pravice nimajo, pa bi radi glasovali. Da, to je zato, ker je volivna pravica povezana z državljanstvom samo eh, leta 1918 v eh, ruski ustavi eh, volivna pravica ni bila povezana z državljanstvom, ampak z pripadnostjo družbenemu razredu. Samo določeni so lahko glasovali na volitvah v Rusiji leta 1918. Ponavadi pa je to povezano z državljanstvom. Če torej novi prišleki, imigranti, begunci pridejo, ne morejo takoj glasovati, če pa pridobijo državljanstvo, pa uh, potem lahko sodelujejo na volitvah. O tem se odločajo države članice, ker eh, tega vprašanja ne urejamo na evropski ravni. Zdi se mi, da imamo nekaj težav s slušalkami, zato ne slišimo tolmačenja. Um, še vi na mestu 61. Izvolite. Bom poskusila v angliščini. No, sama grem v šolo ob 8 zjutraj, domov pa pridem ob 6 zvečer. In eh, na ta način eh, tudi uporabljam Evropo. Eh, Naprimer, imamo program Erasmus, ampak ne sodelujejo vsi ljudje pri tem. Eh, torej, za koristi Evrope izvedo samo tisti, ki sodelujejo v takšnih evropskih programih. Sama pa sem tudi um, v evropskem programu šolstva, pa o Evropi ne izvem veliko. In tudi, ko imamo koristi od Evrope, se teh sploh ne zavedamo. Ljudje pogosto mislijo, da bi tudi brez Evrope imeli vse koristi, vse možnosti in tako naprej. Ljudje danes mislijo, Evrope sploh ne potrebujemo, celo bolje nam bo šlo, če ne bomo imeli Evrope. Vse te koristi nam bodo ostale, ampak eh, pravzaprav temu ni tako. Nas je v našem letniku 90, ampak eh, samo kakšnih šest ljudi se zaveda. Eh, tega, um, kaj Evropa prinaša eh, za nje. Um, sama sem šele po šestih letih šolanja izvedela eh, nekaj več o Evropi. Potem sem se udeležila tudi določenih programov, sodelujem tukaj na Evropskem tednu mladih, zato poznam prednosti Evrope. Ampak ostalih 84 iz mojega letnika pa ne ve praktično nič. In to je največji problem, v kakšni meri lahko to rešimo. Lahko samo vprašam, odkud ste? E, iz Nemčije. Najlepša hvala. Popolnoma se strinjam z vami, ampak rešitve ne poznam. Če bi rešitev poznal, potem bi bil ta problem že rešen. Uh, Mislim, da je osebna komunikacija veliko učinkovitejša kot institucionalna komunikacija. Mi lahko objavljamo izjave za tisk, deklaracije, lahko se pogovarjamo med sabo o pomenu Evropske unije. Ampak v vsakdani komunikaciji je to še veliko bolj pomembno. Vaši osebni dosežki, vaša mnenja lahko prepričajo mlade, vaše prijatelje in druge. Sam to počnem tudi v svojem mestu, v svoji državi, med sosedi. Torej, vsi ti delčki komunikacije se potem nekako zgradijo tako, da ustvarimo prepričljive argumente za Evropsko unijo. No, po drugi strani pa to, kar lahko naredimo, je naslednje. Lahko državam priporočimo, da v nacionalne učne programe vključijo evropske študije, naprimer, da bi učili o zgodovini evropske integracije v šolah, da bi učili o evropskih vrednotah v šolah. Del razloga, zakaj ljudje ne vedo nič o Evropski uniji, je tudi v tem, da preprosto nimajo znanja o temeljnih institucijah, vrednotah, in uh, sploh ne razumejo niti moje funkcije, sem komisar, pa pravzaprav nihče ne ve, kdo je komisar uh, in kakšna je ta funkcija. Veliko ljudi tudi ne ve, kakšna je funkcija um, poslancev tukaj v Evropskem parlamentu. Sam sem član druge institucije, ne Evropskega parlamenta, uh, delujem kot komisar v Evropski komisiji in ljudje uh, preprosto teh institucij ne poznajo. Morali bi jim zato uh, Um, predstaviti um, temeljne ideje instituciji, potem uh, zgodovino Evropske unije. Glavni uspeh Evropske unije je namreč ta, da je uspela preprečiti vojno. To je mirovni projekt. Države članice niso v vojni in to je največji prispevek evropske integracije um, za vsakdanja življenja ljudi. Hvala. Said, under... Kot ste rekli, komisar, eh, razumevanje Evrope in tega, kaj Evropa prinaša v življenja ljudi, to je zelo pomembno. Natalija Filipovska z Polske eh, je tudi z nami. Ehm, se vam bom približal, Natalija, vi ste sodelovali pri programu Discover EU, odkrite EU, ko ste bili stari 18 ali 19 let. Kako ste izvedeli za ta program? No, ne bom ustala, zato ker nikomor ne želim zakrivati pogleda. Ne gre za to, da vas ne bi spoštovala. No, 19 let sem bila stara, ko sem lani sodelovala v tem programu. V glavnem gre za program za 18-letnike sem pa zato izvedela preko glasov na Facebooku. Najprej sem mislila, da gre za virus in večina Poljakov je tudi razmišljala tako, eh, kako naj bi potovali za ston, to se mi je zdelo nemogoče. Potem pa sem poiskala več informacij o tem in eh, z najboljšo prijateljico sva se odločili, da greva na to pot in Zaenkrat je bila to najboljša stvar, ki se mi je zgodila v življenju. EU, e you... Po zaslugi tega projekta Discover EU ste obiskali pet evropskih mest. Šli smo v Berlin, Pariz, London, Bruselj in Amsterdam. Uh, bila sem torej tudi v Parizu. In obiskala sem na enem potovanju skoraj polovico Evrope. To je res nekaj posebnega. Natalija, povejte mi, zakaj ste zaradi te izkušnje bolj evropejka? Ehm, počutila sem se kot doma. Kamorkoli sem šla, so bili ljudje zelo prijazni eh, z mano Ne vem, ali so Poljaki tudi tako prijazni, prej se mi ni zdelo tako. Spoznala sem eh, veliko ljudi, govorila sem z njimi, na ta način sem se tudi bolj odprla, ker sem preprosto morala komunicirati. Na začetku se mi je to zdelo težko, potem pa sem srečala tudi eh, druge, ki so se udeležili tega istega projekta, še vedno smo v stikih in zdaj bolj od znotraj spoznavam različne kulture. V šoli smo, smo obravnavali tudi evropske teme, ampak to ni isto, kot če obiščeš neko mesto ali državo in potem tam živiš to kulturo, spoznavaš ljudi. Ko smo bili v Parizu zajtrk sploh ni bil tak kot na polskem. Na polskem jemo klobase e, in podobno. V Franciji pa smo v restauraciji naročili zajtrk in, in to je bila kava, kozarec soka in pa rogliček. Nekaj e, zelo drugačnega je bilo to od tistega, kar sem poznala prej. V Londonu tudi ljudje živijo čisto drugače kot na polskem. Na polskem eh, po, imamo počasno življenje, v Londonu pa se vse mudi, vsi eh, tekajo naokrog eh, in ne glede na to, ali je jutro ali večer, povsod se vse mudi. In to me je zelo presenetilo. To je njihova kultura, njihov način življenja. Hvala, da ste delili to z nami in upam, da vas je okužil virus potovanja. Najlepša hvala, Natalija Filipovska, za vašo zgodbo. Komisar, morda lahko poveste nekaj o tej novi pobudi Discovery EU. Ena od posebnosti je verjetno ta, da je ta pobuda oblikovana za mlade. Vem, da nam ni všeč eh, nojno ta beseda mlad, mladi, ampak eh, do tega so prišli mladi. Da, dva mlada Nemca sta predlagala eh, to pobudo, Evropski parlament jo je vzel za svojo in mi v Evropski komisiji smo vse skupaj izvedli. Namenjen je ta projekt mladim 18-letnim evropskim državljanom. Lani smo 30 tisoč eh, mladim evropejcem omogočili, da brezplačno potujejo v tujini na osnovi nekega eh, načrta, na osnovi te ideje. Letos bomo to številko povečali na 40 tisoč. Naslednji razpis bo objavljen naslednji četrtek, tako da če, če ste stari 18 let, potem eh, sledite novicam. Upam, da bo to uspešen projekt. Financiranje je sedaj popolnoma stabilno, tako da bo projekt tekel vsaj eh, nekaj let, vsaj naslednjih 80 eh, let so sredstva zagotovljena. Tako da prosim, izkoristite to priložnost. Da, izkoristite priložnost. Vem, da si želi nekdo besede tam v drugi vrsti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 se Evropejci pravzaprav ne zavedajo tega, da so Evropejci. Ne bi želel govoriti o identiteti. Evropejci nimajo občutka, da so Evropejci. Ne vem, kaj se dogaja v Bruslju, ampak na Mačarskem, naprimer, moramo ljudem povedati, da so Evropejci. In jih ozaveščati o tem. Should I answer in English? Ali naj odgovorim v angleščini? No, lahko odgovorite tudi v mačarščini, če želite. Uh, Hvala lepa, bom tudi sam spregovoril v mačarščini, maternem jeziku. Mislim, da je glavna težava v tem, da veliko ljudi ima temo EU kot za zunanjo politično temo. Tudi pri nas na Mačarskem imamo novice iz Mačarske in potem novice iz EU, iz Evrope. Mislim, da se počasi premikam, ampak ta premik je zelo, zelo počasen. Vedno več tem, ki so evropske, se sprejema za notranje politične teme. Na Mačarskem je seveda zelo pomembna tema sedmi člen in različne razprave v Evropskem parlamentu. Vsi, vse ima tudi povezave z notranjo politiko na mačarske, ampak pomembne so tudi novice, ki prihajajo iz Polske, Romunije, naprimer. Tako da mislim, da se bo to premikalo v to smer, da bodo Evropo, evropsko, evropske teme vedno bolj tudi notranje politične in da bodo ljudje se zavedali, da je to tudi notranja politika in del njihovih življenj. Indeed, absolutely. Tako, točno tako. Vprašanje tam, gospod, vi. Bonjour, je m'appelle Marko. Lepo zdrav, ime mi je Marko, prihajam iz Francije in govoril bom v eh, francoščini, ker lahko. Leta 2014 sem imel 15 let. Eh, samo 25 odstotkov mladih je eh, glasovalo takrat, v nekaterih državah samo 8 odstotkov, zelo sem bil razočaran. Vem, da lahko v nekaterih državah glasujemo že 17, eh, 17 oziroma 16 leti, v Grčiji, v Avstriji, nekaj druge, na Malti. Zakaj ni takšnih možnosti tudi v drugih državah, v vseh državah? Mislim, da bi lahko povečali udeležbo, če bi lahko vsi glasovali 16 letom starosti. Hvala, Marko. First, Najprej je treba prepričati parlamente držav članic, da sprejmejo zakonodajo eh, na tem področju. Nočem biti negativen, ampak ne vem, če bi tako povečali udeležbo. Zato vprašanje moramo zastaviti avstrijskim kolegom, pa tudi maltežanom. A na Malti bo to prvič letos eh, možnost. Ugotoviti moramo, če obstaja povezava med eh, nižjo eh, starostjo in povečano udeležbo. Sam nisem pripričan o to, nažalost. Izvolite, številka 155. Zakaj nimamo Evropske komisije za mlade? Mi smo prihodnost in morali bi imeti možnost, da povemo, kaj želimo in kako vedeti, kaj želimo, če pa nas ne poslušate. Vsaka država bi morala imeti predstavnike, lasne predstavnike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 politične izobrazbe, ne vemo, kako sodelovati pri teh dejavnostih, praktično ničesar ne vemo o politiki. V vsaki državi eh, članici imamo nacionalni svet za mlade in predstavniki teh eh, svetov sestavljajo Evropski forum mladih, ker so zastopani vsi nacionalni svetovi. Najprej se morate torej eh, pogovoriti s predstavniki iz Romunije, na to imamo eh, Evropski forum mladih, pa tudi druge organizacije na evropski ravni v eh, tem okviru. Te rane lahko zacelimo tako, da nadzorujete lastne predstavnike, ki prihajajo iz vate, vase, vaše države. Včasih težava ni na evropski ravni, ampak na ravni države članice. Tako da je na vas, glede na to, da vi izvolite njih, da jih tudi nadzorujete, da jih preverjate. Upam, da vas bodo takšni dogodki prepričali, da obstaja povezava med eh, tistimi, ki sprejemajo politične odločitve in med mladimi. Številka 33, izvolite. Hello, I'm Peter Merdovič. Sem Peter Merdovič iz Slovenije, rad bi nadaljeval v slovenščini. Veliko se pogovarjam uh, z mladimi voljivci, z torej vsemi voljivci, ki imajo pravico voliti uh, in veliko ljudi uh, govori, uh, da ne poznajo Evropske unije, da je to neka uh, čisto tretja uh, zgodba za njih. Uh, Um, dejali ste že, um, da ste predlagali državam članicam, da naj uvedejo neke uh, ure Evropske unije. Uh, zanima me, zakaj je teh evropskih vsebin v osnovnih šolah, v srednjih šolah ni več, zakaj ne postavite kot neko obvezo v učni program, da imajo vsako leto določeno število uh, evropskih vsebin, uh, ker ne na zadnje, če smo evropejci, ampak se tega ne čutimo, Uh, mislim, da je to ena velika katastrofa in pa sramota za nas. Hvala. That's what we've proposed to the member states to put. No, predlagali smo torej državam članicam, da elemente tega znanja oziroma poznavanja Evropske unije, evropskih integracij vključijo v nacionalne učne programe. Ampak vse je odvisno od držav članic. Izobraževanje, mladina, kultura in šport, to so področja, ki so v ekskluzivni pristojnosti držav članic. Sam nimam pravice poseči v izobraževanje na ravni evropske eh, oziroma na ravni države članice. Eh, ne morem poseči v strukturo, v vsebino izobraževanja, lahko pa predlagam državam članicam nekaj takšnega, naprimer, da eh, poučujejo o evropskih vsebinah, da podajajo informacije o Evropske unije. Lahko tudi vzpostavim projekte, ki imajo evropsko dodano vrednost, naprimer Erasmus, to je multilateralen uh, sistem uh, oziroma schema mobilnosti. Situacija trenutno ni brezupna, naprimer Erasmus. predstavlja doslej tam nekje 90 milijonov sodelujočih, ampak na ta način se učimo prek izkušenj. Če bi države članice vse te elemente vključile uh, v izobraževalni sistem, potem bo Erasmus še bolj uh, priljubljen, ker bomo lahko podvojili uh, proračun za Erasmus, imeli bomo uh, 30 milijard evrov za uh, Eh, sedem let, to je veliko denarja. Mladim lahko torej damo priložnost, da izkuši, izkusijo evropsko identiteto, da se počutijo doma v drugih državah v Evropske unije. To je sicer počasen proces, ampak tako kot pogosto velja v politiki, želimo napredovati korak za korakom v sodelovanju z državami članicami tudi na tem področju. Da vi ste naslednji, gospa Zočali, izvolite. Dobro jutro vsi skupaj, sem Emilija iz eh, Litve. Ne, se upravičujem. No, kar nadaljujte, potem pa boste do, eh, besedo dobili vi. Said, e- Kot sem dejala, sem Emilija iz eh, Litve in rada bi govorila v litovščini, v maternem jeziku. Aš nareči odar, kar ta dešte manov, kaj ugrdi. Rada bi izpostavila kar smo že večkrat slišali, rada bi spostavila pomen izobraževanja. Pomembno je, da poučujemo tudi o evropskih vsebinah. Dejali ste, da ima vsaka posamična država članica pristojnost za vsebino uh, učnih načrtov, ampak Litva je eh, država članica že več kot deset let. Soočamo se z velikimi težavami v izobraževalnem sistemu na podeželju. Sama prihajam iz prestolnice in vidim lahko, da imam številne priložnosti, ki jih drugi morda nimajo. Moje mesto se je spremenilo, napredovalo je. Zavedam pa se dejstva, da ljudje, ki živijo na podeželju, nimajo toliko priložnosti kot jaz. Ko sem prišla sem, sem videla, da uh, imamo tudi tukaj celo vrsto projektov in priložnosti za mlade. Menim, da bi morali vsi mladi imeti te priložnosti, imeti priložnost, da vidijo vse te stvari. Da, to je ena od eh, najbolj občutljivih eh, zadev, kar se tiče prihodnosti izobraževanja. Eh, majhne šole, šole na podeželju v odaljenih krajih. Prav imate. Šole, izobraževanje, to je najpomembnejše gonilo za integracijo. kjer ni šol, tam tudi ni možnosti za eh, pravo socialno integracijo, za socialno mobilnost, oziroma je teh možnosti manj. Kaj lahko naredimo mi? Lahko povečamo finančna sredstva prek eh, regionalnih skladov, tudi Evropski socialni sklad lahko pomaga in pa seveda posebni projekti, kot je Erasmus. Na to imamo na drugi strani tudi tehnološki razvoj, revolucijo na področju informacijske tehnologije. Imamo čudovito pobudo e-twinning. Ta e-twinning povezuje šole na spletu. Na 100 tisoče učiteljev in učencev je povezanih prek spleta, prek takšnih digitalnih rešitev. Pomagajo si lahko, To je lahko velik vir podpore majhnim šolam na podeželju, zato ker imajo znanje, imajo osebne stike v tujih jezikih, kar je zelo pomembno, saj na ta način dobijo možnost, da vadijo v nekem jeziku prek spleta, prek eh, takšnega tvininga, prek eh, spletne učilnice. E-tvining je dobra rešitev. načrtujemo pa nove projekte znotraj Erasmusa v okviru Erasmusa, pomagati želimo tistim mladim in učiteljem, ki delajo oziroma se učijo v majhnih šolah na podeželju. Tudi državam članicam želimo pomagati z več finančne podpore, tako da bodo uh, ohranili te majhne šole na podeželju pri življenju. Sedaj pa besedo dobite vi, številka 73. Uh, good morning, my name is Chelsea. Dobro jutro, sem Jessica, prihajam iz Portugalske, ampak živim v Londonu. Najprej bi rada povedala, da je ime tega dogodka zelo pomembno. Kolega iz Italije je dejal, da temu ne bi smeli reči Evropski eh, teden mladih oziroma Evropski dogodek mladih, ampak eh, to ni bistvo. Dejstvo je, da smo drugačna generacija, mlada generacija in da smo drugačni kot starejša generacija in imamo specifične potrebe. Včasih, ko preveč posplošimo zadeve, pozabimo na specifične potrebe, ne vem kako temu reči, eh, pozabimo na neke posebnosti in ravno zato je. To ime pravilno, ker ne pozablja na naše posebne značilnosti. Sedaj pa bomo nadaljevala v portugalščini. Uh, Menim, da je Evropska unija v šolah zelo pomembna stvar. mlade generacije si želijo tudi fleksibilnosti. In če bi lahko glasovali na univerzah, znotraj eh, poslopi univerz, eh, bi bila to dobra ideja. Mislim, da bi morali spremeniti način, eh, kako volimo. Menite torej, da bi morali imeti volišča na univerzah? No, mislim, da obstajajo države, kjer volišča dejansko obstajajo na univerzah. To je torej odvisno od posamezne države, posamezne vlade. Mislim, da lahko eh, o tem govorite s portugalsko vlado, naprimer. No, nekdo si res želi besede, izvolite, da dobili boste besedo. Govoril bom špansko. Gracias, eh. Hvala. Hvala za besedo. Uh, prihajam iz Santanderja v Španiji in eh, za me je zelo pomembno naslednje. Uh, Mi smo eh, s programom Erasmus že dosegli tudi eh, bolj podeželska območja. Ne slišim tolmačenja, pravi moderator. Torej, zame se mi zdi zelo pomembna torej, lokalna skupnost, da se vključi tudi mednarodne študente. Bomo še malo počakali. No, Naj še enkrat povem. Eh, pogosto lokalni študenti ne poznajo mednarodnih študentov, ki pridejo v njihov kral, kraj. E, torej, morali bi bolj odpreti ta območja, e, morali bi povezati mlade, e, naprimer tiste, ki študirajo doma, s tistimi, ki so prišli iz tujine. Erasmus nam to omogoča. Mislim, da bi morali um, dati več priložnosti mladim, da imajo izmenjave mnenj. In tudi lokalna skupnost eh, bi uh, morala se zavedati, da so tam tudi tuji študenti in jih bolje vključiti. Uh, torej, Tudi, če se izvajo določeni projekti, bi lokalna skupnost morala vključiti te mlade, potem v projekte na evropski ravni bi vključili lahko lokalne skupnosti. Bolje bi bilo treba povezati ljudi. Eh, številni se ne zavedajo, da politike neposredno vplivajo na življenja ljudi in zato se mi zdi tako pomembno, da se ustvari te eh, povezave. Pogosto lokalna skupnost eh, sploh ne ve, ehm, da so prisotni tudi tuji študenti in mislim, da bi morali ustvariti te povezave. Poskrbeti bi bilo treba za integracijo Evrope tudi v majhne lokalne skupnosti. Hvala. Absolutno right. prav imate, popolnoma se strinjam z vami imam pa žalostne novice. Ta institucija je še hujša. Evropska unija z, ni zgolj v Bruslju. Ko sem obiskal eh, Molenbeek po terorističnih napadih, sem se pred tremi leti srečal s predstavniki mladinske skupnosti v Molenbeku in tudi oni izkusijo oziroma uh, Eh, so izkusili Evropsko skupnost eh, kot nekaj odaljenega. Kljub temu, da eh, se Molenbek nahaja kak kilometr stran od tot, je okrožil Bruslju, četrto Bruslju, ampak ljudje v tej četrti se čutijo zapuščene, ne čutijo se pripadne Evropski uniji. Najpomembnejši element spremembe je torej kritična masa, ki jo moramo zbrati. Če imamo kritično mas maso sodelujočih v Erasmusu, v vseh eh, uspešnih evropskih projektih, ki lahko na to pričajo drugim ljudem, eh, o tem, kar so izkusili, povedo drugim, bi lahko dosegli prave spremembe in bomo dosegli prave spremembe. In eh, to je na to način, da uspemo pri vsakdanji komunikaciji. Toliko rok vidim izbrati, moram 411, se upravičujem, da uporabljam številke, ampak to je pač bolj preprosto. Dobro jutro, sem Kristina, želi govoriti v španščini. Works, the... Dobro, upam, da bodo slušalke delali. Pozdravljeni, sem profesorica v šoli v Španiji, predstavljam šole, ki so ambasadorke Evropske unije, prišla sem skupaj s svojimi, svojimi dijaki. Ehm, bom zelo kratka, ker želijo spregovoriti tudi drugi. Evropsko unijo bi prosila samo za sredstva, za gospodarska sredstva, za to, da lahko izvajamo svoje aktivnosti, za to, da bomo imeli tudi dovolj časa, da to naredimo. In eh, eh, prosila bi tudi, da eh, ljudje kot ste vi, gospod komisar, pridete v te naše šole in spregovorite neposredno Evropski uniji. I do, I do. Thank you very much for your advice. Da, hvala za vaš nasvet, ampak eh, v Evropski uniji imamo 500 eh, milijonov državljanov in imam pet let eh, za doseganje ciljev, kar pomeni 100 milijonov oseb na leto, kar pomeni veliko sestankov. No, pogosto se srečujem z mladimi, študenti, učenci v okviru dialoga z državljani, lahko namenimo več eh, sredstev eh, državam, članicam in šolam, zato ker bomo podvojili proračun za Erasmus, kot sem ravno kar povedal. Čas je bolj problematična komponenta, ker eh, nimam nadzora nad njim. Ampak več sredstev bomo namenili projektom v okviru Erasmusa v naslednjih sedmih letih v okviru novega finančnega okvira. Razvijali bomo novo mobilnost za eh, srednje šolce in imeli bomo še več programov za integracijo. Hvala učiteljem, ker ste vi tisti, ki oblikujete prihodnjo družbo. Hvala za vaše delo. Komisar, prejemam tudi spletne komentarje ne morem prebrati eh, imena osebe, zato ker uporablja nekaj eh, čudnih znakov, ampak sporočilo je naslednje. Upam, da se boste pogovarjali tudi o programih štipendiranja za eh, študente oziroma učence, ki prihajajo iz gospodinstv z nizkimi dohodki. No, to je že del Erasmusa. Po podatkih, ki jih imamo, ena tretjina sodelujočih prihaja iz tovrstnih gospodinstv, ki ne razpolagajo z veliko denarja. Ta dele želimo povečati, več sredstev, ki bomo namenili Erasmusu, bomo uporabili torej eh, tudi temu, da zagotovimo bolj vključujoč eh, sistem, socialno občutljiv sistem. Hvala. Luka v sredini eh, te slike je iz Italije, z nami je tukaj v dvorani, tam le je. Zakaj ste tukaj? Zato, ker ste sodelovali v Erasmusu, v Dublinu. Prvič, zakaj ste obiskali Dublin? To je bila vaša prva izbira. Zato, ker sem, ko sem bil eh, star 13 let, eh, sodeloval na eh, poletni šoli v Dublinu, všeč mi je bilo to mesto. Na to pa sem imel eh, priložnost, eh, da sem študiral na College of Trinity, eh, eni od najstarejših univerz v Evropi, ima tudi eno od največjih knjižnic v Evropi in želel sem ponovno izkusiti življenje v Dublinu. Želel sem izkusiti drugačno univerzo, drugačen sistem študija. Ta Trinity College pa je res eh, neverjetno okolje. Vsakdo, ki je obiskal Trinity College, eh, vas bo razumel. Povejte nam, česa ste se naučili, eh, kakšne spretnosti lahko pripišete Erasmusu. No, ena od najbolj zanimivih stvari, ki sem si jih naučil kot Erasmovec v Dublinu, je bilo študentsko društvo, v eh, Italiji tega nisem poznal, ker sem bil eh, član takšnega društva, sem imel priložnost, da sem sodeloval v različnih dejavnostih. Eh, Naprimer, bil sem član študentske skupine za Amnesty, sodeloval sem pri različnih dejavnostih na univerzi in zune univerze, lotil sem se novinarstva, sodeloval sem pri časniku, ki ga objavlja ta količ. Eh, eh, pomagal sem tudi eh, otrokom, ki so se učili brati na bližnji šoli. Vse te dejavnosti so mi omogočile, da ugotovim, kaj si želim postati v prihodnosti, kaj želim početi v prihodnosti. In a ste zaradi tega začeli čutiti, da ste bolj evropski? Da. Uh, Po Erasmusu sem se odločil, da uh, bom študiral evropske študije. Morda je to malce, malce banalno, ampak eh, srečaš se številnimi ljudmi iz cele Evrope in zato se čutiš bolj evropskega, uh, se čutiš del večje družine, ki zastopa in podpira iste vrednote. Marsikdo to reče, ampak to je dejansko del naših izkušenj. Ko vidiš vse skupaj skozi lasne oči, eh, si resnično povezan, bolj povezan eh, z ljudmi iz različnih držav. Hvala za vse to. No, naj dodam, da je eh, Luka na to šel na Dansko, in se lotil magisterija, tako da njegova zgodba še ni končana. Eh, Erasmus je marsikaj eh, prinesel marsikakšnemu mlademu po Evropi. Da, prednosti Erasmusa so številne, ta evropska identiteta ni v naskrižju z nacionalno identiteto ali pa kakšno drugačno identiteto, zgolj okrepi lahko takšne identitete in nastane nekakšna harmonija. Mislim, da je to najpomembnejša lasnost Erasmusa. Tako je, čas teče, marsikomu bi še rad dal besedo, prosim vas, da ste kratki, začel bom z vami, ker eh, veliko dvigujete roko. Hvala, da ste, nam, eh, da ste mi dali besedo. veliko mladih je med obiskovalci, tamle gor. Stari so od 6 do 10 eh, let in uh, mislim, da moramo tudi njim zaploskati. Uh, kérdésem pedig magyarul hangozna ez. Please use your handphone. Zdaj bom pa zastavil vprašanje po mađarsko, zato si nadenite slušalke. Takrat sem bil študent na mačarski šoli, kjer eh, študira nemška manjšina in mislim, da manjšine tudi predstavljajo zelo pomembno vprašanje. S tem vprašanjem se moramo ukvarjati več. Vprašanje komisarju. Kaj bi lahko storila Evropska unija za tiste mlade, ki so pripadniki manjšin, pogosto pa po državah članicah se soočajo z veliko težavami. Tudi sam bom odgovoril po mačarsko. No? Ha, govorite mačarsko? Nekaj besedic. Zelo dobro. Evropska unija v Naj začnem drugače. V Evropski uniji se je svet Evropske unije vedno bolj ukvarjal z ekonomskimi vprašanji, s kulturnimi vprašanji pa se ukvarja bolj svet Evrope. Veliko govorimo o zaslužku in veliko govorimo tudi o ekonomskih pogojih za življenje posameznih manjšin po državah članicah. Tudi Evropske unije, pa se vedno več ukvarjamo z manjšinami. Imamo že skupino predstavnikov različnih manjšin, ki želi uspodbuditi Evropsko unijo, da bi se bolj ukvarjala z različnimi vprašanji, ki zadevajo manjšine. Naprimer, kar se tiče področja izobraževanja in tako dalje. Imamo tudi nekakšen manjšinski svežen ki za komisijo predvideva ukvarjanje z evropskimi manjšinami in predlogo tudi nekaterih predpisov in pravil na tem področju za Evropski svet. Mislim, da bo v naslednjih letih prišlo do veliko napredka na tem področju. Girl with the red jumper 294, it's your turn. 249, dekle v rdečem polavru, prosim. Hvala lepa, Charlotte iz Francije. Govorila bom francosko. Že kar nekaj časa govorimo o evropski mobilnosti, še prav posebno o Erasmusu Plus programu, ki je nekaj, kar je zelo, zelo dobro za mlade v Evropi. Imam pa manjše vprašanje, kar se tiče na drugi strani sredozemlja. Kaj se dogaja z begunci? sedaj kolega govoril o pravici do glasovanja za begunce in dejali ste, da to odvisno od vsake države posebej. No, ta odgovor me ne, mi ne zadošča, kajti enostavno je krivdo prevaliti na države članice. Zelo enostavno pa bi bilo to spremeniti. In mislim, da je Evropska unija tista, ki bi lahko poskrbela za to. V programih izobraževanja, v šolskih programih bi morali spomniti na to, da smo tudi mi bili države članice ki so imeli kolonije, ki smo jemali bogatstvo in to počnemo še naprej iz teh držav na drugi strani sredozemlja, potem pa ne poskrbimo za njih tako, kot bi morali, kot nam to narekuje humanizem. To je nekaj, kar me zelo šokira. Hvala lepa. Hvala. Yeah, rights, why... Vprašanje je bilo, kar se tiče pravic do glasovanja. Zato sem dejal, da je to ekskluzivna pristojnost držav članic. Socialno vključevanje beguncev in prišlekov pa je delno tudi pristojnost Evropske unije. Tako da lahko pomagamo in podpiramo države članice. Veliko projektov Erasmusa, imamo, ko pomagamo lokalnim skupinam, nevladnim organizacijam, ne? pa tudi državam samim pri socialnem vključevanju beguncev. Tudi pri Erasmusu imamo posebno schemo virtualne mobilnosti, to je spletna mobilnost z državami Magreba, državami južnega sosedstva. In razvili smo torej spletno orodje, kjer študenti iz Tunizije, Maroka lahko so del spletnih tečajev, delavnic in lahko sodelujejo pri teh dogodkih in univerzitetnih tečajih. Dobivajo tudi kredite za kreditne točke za to in to poskuša potem odstraniti ovire, kar se tiče prehodov meja, kar se tiče vizumov, torej po spletu lahko sodelujejo, pomagamo jim. Nekatere severnoafriške države so se pridružile Erasmusu, nekaterim vidikom tega programa. In storili bomo še več v naslednjih nekaj letih. Hvala lepa, čas teče, kot bi dejal gospod Barnier. Najko deset minut imamo, zelo kratka vprašanja, kratke odgovori. Začenjam z vami, prosim. Hvala lepa prihajam iz Slovaške in govorila bom v slovaščini. Na Slovaškem imamo zelo desno politično stranko, ki so jo preiskovali in najvišje sodišče je odločilo, da ne bodo prepovedali te stranke. Mladi pa glasujejo veliko krat za to stranko. Ne, zanima jih Erasmus. Niti se ne pogovarjajo o EU ali o prednostih, ki jih prinaša EU. Ja, to je seveda resna politična težava, da nekatere mlade pritegnajo ekstremisti. Ampak rešitev ste vi. Prepričati jih morate, mi vam lahko pomagamo, ampak morate pa to storiti sami na lokalni ravni. Jacket, Svetlo, modra jakna, prosim, beseda je vaša. Red, oh. yeah. Microfon. Sorry. I'm uh, Marian Dalban from Romania. I'm a... Marian Dalban iz Rumunije. Govoril bom s vama na jeziku. Hvala lepa. Entro lume a populizmului. Živimo v svetu populizma, individualizma, svetu, kjer imamo posod lažne novice. Mladi ne vedo, koga naj volijo, ker politiki ne gre na to, ali v Romuniji, Franciji, Italiji, ker je tudi nazor populizem, torej v teh državah, v Evropi, v EU nasplošno, populizem narašča. Moramo se vprašati, kako lahko ustrezno izobražujemo mlade, jih navdušimo za Evropo. Kajti gre za Evropo, za našo Evropo, za Evropo mladih, za lepo Evropo. Da, potrebno jim je povedati vse zgodbe o uspehu Evrope, vse dosežke v Romuniji, naprimer. Naložbe, ki jih sofinancirajo skladi EU, kot je tudi Erasmus. Lahko gre tudi za kombinacijo teh vprašanj, kaj lahko storimo, zato da bi prepričali ljudi na lokalni ravni. Pogovoriti se moramo z njimi, jih prepričati. Osebni stiki so najboljši. Dialog, osebni dialog je najpomembnejši. Vem, to je težavno, trdo delo, ampak to je edina rešitev. Absolutno. Zadaj, prosim, gospod. Uh, I am speak Italian. Govoril bom italijansko. Oh, mm, naj zastavim naslednje vprašanje. Evo, sedaj nas odprla mladim, ampak težave v Italiji imamo. Zaposlenost mladih je zelo, zelo težavna, še pa posebno na jugu, južno od Roma, Rima. Pogosto je tako, da mladi zapustijo šolo v 15-14 letih. In veliko mladih zapusti šolo zelo zgodaj in to je velika težava, zato se da je vprašanje. Kaj Evropa želi storiti, da ti mladi ne bi bili izključeni iz družbe. Včasih padejo tudi v roke mafiji in potem imajo manj možnosti, priložnosti. Bi Evropa lahko storila kaj, da bi dosegli tudi te mlade, tisti, ki hodijo v šolo dobro, da te je poskrbljeno, tisti, ki pa zapustijo šolo, za njih pa je potrebno kaj storiti. Kaj bi lahko storili? Yes, that's, that's da, da, to je tisti veliki izziv. Zato je to vprašanje tudi v srcu naše naslednje strategije za mlade. Imamo precej dobre odnose z organizacijami mladih in predstavniki na evropski ravni. Spet, težava je na lokalni ravni. Veliko mladih kar izgine z radarja ne dobijo priložnosti sodelovanja v mainstream družbi. Kaj želimo storiti? Želimo pomagati organizacijam mladih, da te pomagajo lokalno, da skušajo najti te mlade, ki so kar izginili, ki so se odtujili in jih skušajo znova pritegniti in ponovno vključiti v družbo še vedno pa iščemo rešitve. Če imate kakšne dobre zamisli, prosim, mi to sporočite. Back, yes, you... Ja, vi zadaj z vašim kuljem, s pisalom, prosim. Hello, I'm Nadine. I'm... Nadine, z Portugalske, živim pa v Luksemburgu. Govorila bom francosko in portugalsko, začela bom s portugalščino. Hvala lepa za organiziranje tega dogodka. Zelo pomembno je se počutiti evropsko. Veliko smo govorili o evropski identiteti in o tem, da se počutimo evropejce, ampak mislim, da obstajajo razlike med podeželjem, kot je bilo omenjeno, in mesti. Obstajajo pa tudi razlike med evropskimi državami. Vemo, da obstajajo nekatere države, ki so geografsko bolj oddaljene od Bruslja. In včasih se države, ki so bliže Belgiji, čutijo bolj evropske kot druge, ki so bolj oddaljene. Kako lahko torej zagotovimo, da bomo vključili tudi tiste bolj oddaljene države v evropsko integracijo? Še prav posebno, ko se zdi, da se da dejstvo ne potrjujejo več tega slogana združeni v raznolikosti. Right, is... Prav imate, ampak razmere niso tako enostavne, kajti naprimer v Romuniji ali Bolgariji je podpora EU veliko više kot v drugih državah, ki so bliže Belgiji, naprimer. Tako da enostavne rešitve ni. To, kar lahko storimo, je, da širimo evropsko idejo. Erasmus, Evropsko solidarnostno enoto in vse te pobude, ki skušajo spodbuditi mlade, to so najboljša orodja za promoviranje evropskosti. Mislim, da bomo postopno napredovali in bomo lahko prepričali vse evropske državljane, da je evropska ideja, ne govori samo o skupnem trgu, ki komuniter, gre za ljudi, za življenje ljudi, za njihove duše in za skupnost na evropski ravni. Hvala lepa. Veliko rok vidim, resnično imam veliko težav. Tri vprašanja skupaj potem odgovor. Zelo na kratko, prosim, že dolgo čakate. Hello, Anna, Anna z Mačarske. Moje kratko vprašanje. Čutim, da veliko mladih govori o svojih težavah, potrebah, ne dobijo pa dovolj povratnih informacij in potem ne vidijo rezultatov reševanja njihovih težav. Kaj menite, kaj bi v novi strategiji za mlade lahko spremenili? tej smeri, bi lahko dobili več povratnih informacij o njihovih težavah. Mislim, da bi tako lahko zvišali tudi udeležbo na volitvah, če bodo čutili, da se njihovi glasovi ne izgubijo v bruselski, eh, opustiti, v bruselski birokraciji. Da, prav imate, bolj bomo morali ciljati na to. Spletnimi orodji bomo v prihodnosti imeli to možnost. Prosim, hvala lepa za besedo govoril bom češko. From the Czech Republic. Yeah, from the Czech Republic. Prihajate iz Češke? Da. Spoštovani komisar, gospe in gospodje, sem Čeh, prihajam iz Češke, se pa počutim tudi evropejca. Kar je pomembno povedati, kaj ti, veliko ljudi sploh ne ve, da obstaja državljanstvo Evropske unije. Govoril bom češko to je moj materni jezik, žal evropskega jezika ni. Se opravičujem, da nisem prav elokventen, kajti sem se tudi zelo čustven in sedim na sedežu mojega priljubljenega poslanca. Govorimo o tem, kako pritegniti mlade na volitve, ampak to je napačen pristop. Preden bodo ljudje odšli na volitve, moramo premisliti o tem, ali se ljudje zmorajo odločiti, da ne bo prišlo do primera kot je Brexit. Dan po najavi referenduma so ljudje začeli raziskovati, kaj je EU. To bi morali početi države članice, vlade. Če to ni uspelo, bi morda EU to lahko dopolnila. Vem, da se ne morete vmešavati v izobraževanje, ampak prek socialnih medijev bi morda lahko razložili, kako EU deluje naše generaciji. Mi smo imeli volilno držbo 18 odstotkov zadnjič na evropskih volitvah. Mislim, da moramo zagotoviti tudi boljše informacije, ne pa da starejši dobivajo samo informacije iz Rusije. Naprimer. Hvala lepa. Da, koristne informacije v vašem maternem jeziku lahko najdete na spletni strani evropskih institucij, ampak definitivno storiti je potrebno več. In tako parlament kot komisija, predstavništva po državah, naprimer v Pragi, lahko storita več, da širita znanje in informacije o EU. In sedaj, zelo na kratko, tri vprašanja bomo zbrali, potem pa boste dobili možnost odgovoriti na vsa tri. 4.32, kar nekaj časa že čakate. Uh, Prosim, na kratko, težko bo. Sem iz Italije, študiram pa v Londonu in živim že štiri leta tam. Eno od vprašanj, ki se ga nismo vknili, je Brexit. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem? kaj nameravate storiti, da bi zagotovili, da bodo pravice evropskih državljanov, ki se želijo preseliti in študirati v Združenem kraljestvu, ohranjene na taki ravni kot sedaj, da bomo obravnavali kot domači študenti, da bomo imeli enake prednosti in bomo morali plačati enako kot domači študenti. Leonie from Germany prihajam iz Nemčije, govorila bom nemško. Nismo še danes govorili o pravici do demonstriranja. To želi uveljaviti veliko mladih. Naprimer, pri avtorskih pravicah je šlo veliko mladih na ulice. Vsak teden gre veliko mladih na ulice in veliko jih je frustriranih, da jih ne poslušate. Sedaj pa naj gredo na volitve, ampak pravzaprav jim Evropa ne prisluhne. Kaj lahko storimo, da bi jih pripričali, da odidejo na volitve? In last but not least, in the back, you're shaking your mobile phone now, please. Ja, vidim zadaj z mobilnim telefonom, prosim. Hello, my name is Bogdana Pašel and I'm from Bulgaria. Prihajam iz Bulgarije. Govorila bom po bulgarsko. Predvsej dolgo sem čakala, da sem dobila besedo, tako da sem pozabila, kaj sem želela povprašati. Najprej naj povem, da je Bolgarija čudovita država. Je država članica EU, sem učiteljica angleščine, učim 18-letnike, to so mladi, ki že imajo pravico glasovati. Prihajajoče evropske volitve bodo sovpadale z dokončanjem 12. razreda srednje šole v Bolgariji. Zato se bojim, da bo volilna udeležba nizka. Naš cilj pa je zagotoviti više udeležbo na volitvah. Žal pa v Bolgariji demokracija gre z roko v roki z revščino. To velja tudi za srednjo šolo. Ste morda razmišljali o tem, da bi izvedli nekakšne navidezne volitve? Morda bi lahko imeli določeno temo, ki bi bila posvečena volitvam že od samega začetka in potem bi srednješolci vedeli, in poznali pomen volitev. Had... Najprej torej Brexit, potem pravica do demonstriranja in potem navidezne volitve. Brexit. Brexit. Nimam končnega odgovora. To je del pogajanj. Predvsem pa seveda je pomembno stališče britanske vlade. Vedeti moramo, kaj si želijo storiti po Brexitu, ali želijo ohraniti povezave z EU, na teh področjih. Nekateri znaki britanske vlade kažejo, da je tako, da si želijo še naprej imeti stike z Evropsko unijo, naprimer na kulturnem področju ali pri Erasmusu, ampak v tem trenutku ni še nič dokončnega, tako da je to del pogajanj. Vsekakor pa bomo zaščitili interese državljanov EU. To je jasno, in storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi pomagali vam in opredelili tudi vaše interese in perspektive v Združenem kraljestvu. Pravica do demonstriranja, do udeležbe na demonstracijah. Nihče vas ne posluša, zato morate glasovati, kajti volitve bodo. In če glasujete, lahko oblikujete prihodnost, če ne, pa ste odsotni iz družbe, politično gledano. Tako da mislim, da se nekateri odločevalci želijo izogniti tistim, ki demonstrirajo, da želijo prisluhniti protestnikom. Ampak rezultat volitev je pa dejstvo, če torej, greste na volitve, lahko vaš glas dodate zadevi, ki je za vas pomembna. Zato mislim, da je to pravna in moralna zaveza. V nekaterih izobraževalnih sistemih imamo določene ostavna pravila. Ne vem, kakšne so razmere v tem trenutku v Bolgariji, ampak definitivno podpiram vsa prizadevanja, ki uvajajo to širjenje informacij o političnem sistemu, kajti demokracija potrebuje družbeno odgovorno dobro obveščene državljane. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. Še zadnje vprašanje prek Twitterja. V bistvu eden od skautov, ki nam sledi, sprašuje. Na kaj upa komisar v naslednjih petih letih, vaša vizija, politično ali osebno, mogoče oboje, politično. Po vseh teh težavah upam, da bodo te težave izginile in da bomo našli soglasje v prihodnosti Evrope. Evropske institucije, upam, bodo na pravi poti, da ukrepajo za vas. To je najpomembnejše. Vi ste nova generacija evropejcev, izkoristite je potrebno vse priložnosti in imeti morate možnosti, da izkoristite vse priložnosti, ki so vam na voljo. Hvala lepa vsem. Vam se opravičujem tistim, ki niste dobili možnost, možnosti zastaviti vprašanje. Zelo lepo je videti, kako aktivni in dejavni ste. Hvala lepa vsem za vaše prispevke. Hvala lepa tudi vsem govornikom za njihove prispevke in hvala lepa vam, gospod komisar, da ste si vzeli čas in da ste prišli k nam na ta dialog. Mislim, da je zaključek ta, da potrebujemo več takih dialogov in bolj pogosto. Prosim, ne zapuščajte še dvorane, zato ker bomo imeli še skupinsko fotografiranje za spomin, zato da bomo imeli spomin na ta pomemben dan. No, ideja bi bila, da tisti, ki sedite na koncu, da se približate sredini. Uh, lahko tudi stojite na umestnih prehodih, pa zapolnite vse proste sedeže. Torej, vsi z roba, prosim, če greste na sredino. So everyone, can I invite you to... Prosim vse, če vstanete. Moramo sedeti ali stati? Bolje, da stojite. Prosim, vstanite vsi za Evropo. Wait, Komisarja tudi potrebujemo na fotografiji. Right, no, many, many people,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 Are you happy? Thank you everyone and see you later for more Najlepša hvala, se vidimo kasneje, ko bomo imeli še nove seje.